dialogi s partnerji povsod po svetu, vključno z Eritrejo. V tem eh, dialogu pa tudi javno smo izrazili skrbi, da Eritreja še naprej krši svoje obveznosti in ne spoštuje temeljnih človekovih pravic. Pozvali smo konkretnemu ukrepanju, naprimer eh, izpust. Uh, beguncev oziroma izpust zapornikov, ki so v 2001 zaprti brez kakršnih koli informacij. Evropska unija je te stvari sprožila tudi na mednarodnih forumih, naprimer na seji Sveta za človekove pravice Združenih narodov, ko smo Eritrejo pozvali naj sodeluje s posebnim poročevalcem Združenih narodov in pa tudi uh, Eh, s Komisijo Združenih narodov za preiskavo Eritreje. Naj torej vsem tem ljudem zagotovi dostop do Eritreje. Mi smo vse čas eh, vključeni v povezave z Eritrejo in to je najboljša opcija iz več razlogov. Najprej zato, ker vključenost ustvari možnost, da se poudari potreba po konkretnih spremembah in po napredku povsod. Po Eh, tudi ustrajamo pri tem, da mora Eritreja spoštovati mednarodne standarde v zvezi s človekovimi pravicami. Izolacija v takih okoliščinah redko koristi. Druga stvar, če smo vključeni, nam to omogoča tudi, da še naprej podpiramo prebivalstvo in da skušamo izboljšati življenjske pogoje za ljudi v Eritreji. Končno pa naša vključenost prispeva tudi k miru in stabilnosti v tej državi in pa v širši regiji. Nekaj eh, napredka je bilo doseženega v preteklosti, naprimer decembra 2014 eh, je vlada Eritreje oznanila, da bo prejšnjo neomejeno vojaško služenje zdaj omejeno na 18 mesecev za nove rekrute. Služenje vojaškega roka v neskončnost, torej neomejen vojaški rok, je ljudi silil eh, v odhod iz države, zapuščali so državo. In eh, ljudje tam so pod hudim pritiskom, soočajo se z eh, pomankanjem hrane, tudi z slabo gospodarsko perspektivo, z majhnimi možnostmi. In uh, predvsem mladi odhajajo iz države, odpravijo se na nevarno pot proti Evropski uniji in to na nezakonit način, eh, zato so tudi lahek plen za tihotapce z ljudmi. Eh, razvojni projekti Evropske unije, ki se zdaj izvajajo v okviru desetega sklada za razvojno pomoč eh, in sicer v vrednosti nekaj čez 53 milijonov evrov, Um, in sicer za obdobje 2008 do zdaj, ti projekti se nanašajo predvsem na kmetijstvo in varno skrbo s hrano. Drugi sektor pa je upravljanje in vodenje. Tukaj se osredotočamo na izgradno kapacitet in na uh, pravosodje. Predvsem se obračamo na sodišča skupnosti. Pomoč nudimo prek projektov, ne pa nujno prek proračuna. Uh, Imamo tudi postopke spremljanja, ki zagotavljajo, da evropska pomoč dejansko koristi ljudem, da jim neposredno pomaga, da ustvarja delovna mesta in zmanjšuje revščino. Ne podpiramo centralne vlade v Eritreji. Ko gre za programiranje eh, razvojne pomoči v okviru 11. Eh, sklada, pogajanja še potekajo. Predvideva se, da bo razvojna pomoč eh, podpirala socialni in gospodarski razvoj države, vključno z eh, boljšim dostopom do obnovljivih virov energije. Na ta način bi radi dosegli občutne, otipljive rezultate za prebivalstvo, naprimer nova delovna mesta in pa izboljšanje življenjskega standarda v Eritreji. Mm, poleg tega eh, podpiramo tudi dejavnosti v zvezi z upravljanjem, ki eh, spodbujajo gospodarsko rast. Tudi to je predvideno v naših programih. Iz razvojnega sklada priteka ta pomoč, Evropska unija pa zagotavlja tudi tematske sklade, zato da podpira in krepi kapacitete tako formalne kot neformalne civilne družbe, torej organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju socialnih in gospodarskih pravic. Kontekst omogoča samo delno vidnost, vendar pa ta vključenost z nedržavnimi akteri, zagotavlja pluralnost in omogoča tudi eh, sodelovanje ljudi in to na srednji in dolgi rok. Naj nekaj besed povem še o priseljevanju. Eritreja je ena od glavnih držav izvora priseljevanja. S tem, eh, eh, če izboljšamo življenje ljudi tam, bomo zmanjšali tudi razloge za odhode iz države. Eritreja je aktivna partnerica v kartumskem procesu. V tem procesu eh, se govori tudi o človekovih pravicah eh, stališča migrantov. Novembra lani je bilo to izpostavljeno v deklaraciji in eh, naši razvojni cilji bi morali biti obravnavani tudi v regionalnem kontekstu. Prek regionalnih projektov Evropska unija bolje povezuje Eritrejo z regijo. Nedavni dogodki v Jemnu eh, nas še posebej skrbijo. Ključno lahko vplivajo na stabilnost regije in Eritreja eh, se nahaja samo prek Rdečega morja, gledano z Jemna. Pomoč EU prebivalstvu Eritreja omogoča, da bo manj ranljivo za radikalizacijo. Evropska unija pa eh, mora biti videna tudi kot tista, ki prispeva k stabilnosti in miru v regiji. Veselim se že vaših mnen uh, o vključenosti EU in pomoči EU Eritreji. Hvala. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej kolega Štir, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Eritreja je dejansko ena najrevnejših držav na svetu po indeksu človekovega razvoja je 177 od 177 držav. Dve tretjini prebivalstva živi pod ravnjo revščine. In eh, če tudi je ta država relativno majhna po številu prebivalcev v afriških okvirih, 6 milijonov prebivalcev ima približno, pa je ogromno odstotek vseh prošenj za politični azil v EU prošenj iz Eritreje. Gre za enostaven razlog. Kršite človekovih pravic, gre za diktaturo, ki že predolgo traja v Eritreji. Številni Eritrejo poimenujejo največji zapor v svetu ali Afriška Severna Koreja. Kje torej so naše prioritete? Kje so prioritete naše razvojne politike? V desetem Evropskem razvojnem skladu so prioritete, kot ste dejali, gospod komisar, vezane na zanesljivo skrbo s hrano, na razvoj podeželja in nihče ne dvomi, da so to pomembne tematike. In če gre naša pomoč državljanom, prebivalcem Eritreje, ne pa diktatorski vladi, potem je to vsekakor upravičeno. Ampak dobro upravljanje, eh, izgradnja vključujočih institucij, spoštovanje človekovih pravic, to moramo ugraditi v ta 11. Evropski razvojni sklad. Če želimo usklajeno izvajati zunanjo in varnostno politiko in politiko presedevanja, mora to torej postati prioriteta naše razvojne pomoči. Ne delajmo se iluziji, razvojna pomoč ne sme in ne more biti nadomestek za zunanjo in varnostno politiko, ampak delati morajo z roko v roki. Za skupen cilj ta pa je, da bo Eritreja postala svobodnejša država za svoje prebivalce, kjer se bodo spoštovali človekove pravice. Najlepša hvala, kolega Štir. Za dve minuti se tudi kolegica Valenciano. Hvala, predsedujoči. Eritreja je pozabljena država na pozabljenem kontinentu nikoli ni v središču pozornosti v naših novicah ali v naših razpravah. Zelo malo govorimo o Eritreji, gospod komisar, in tudi zelo malo smo naredili za to državo. Tu je država eh, z visoko stopno represije, eno najvišjih na svetu. Vlada je krvavi diktator že več kot 20 let, eh, v sebi združuje vso eh, moč, vso oblast in Eritreja je pravzaprav ječa. Vendar, če ne govorimo o Eritreji, to ni toliko zato, ker nas ne skrbijo človekove pravice, ampak zato, ker smo dobili opozorilo, da eh, veliko eritrejskih državljanov eh, zapušča državo in tukaj iščejo azil ali pa eh, begunski status. Takšen je položaj Eritreje. Prebivalstvo je dokaj majhno, 6 milijonov, pa je samo lansko leto 300 tisoč eritrejcev zapustilo svojo državo. Eh, veliko med njimi je otrok, eh, starih 15, 16, 17 let. Eh, veliko jih slab, zelo slabo živi v begunskih taboriščih in, kot veste, se soočajo tudi z organiziranim mučenjem in pa z tihotapci z ljudmi. Komisija je naznanila paket pomoči, trikratno vso to sedanje pomoči, ampak ali bomo res ta denar namenili Eritrejcem ali pa bomo samo ohranili status quo eh, diktatorja v Eritreji, namesto da bi pomagali državljanom. Kako bomo vedeli, da ta denar eh, ne bo pomagal diktatorju, kot se je to dogajalo do zdaj? Eh, zakaj ne govorimo o azilu in združevanju družin? To potrebujejo številni državljani. Tisti, ki so že žrtve eksodusa iz Eritreje. Zakaj ne govorimo več o tem? In zakaj tudi ne odpremo eh, naših držav, zato da bi ti ljudje lahko prišli sem in imeli tukaj dostojno življenje? Ne želim, eh, da bi izpadlo, kot da smo mi eh, tisti bogataši, ki mečejo denar iz denarnic, zato da bi potem drugi reševali probleme. Hvala lepa za eno minuto, kolega Henkel. Ja, mislim, da je vse, kar je bilo že povedano, vredne podpore, še posebej to, kar je kar dejala gospa Valenciano. Tudi v tem primeru imamo opravka s simptomi, v tem primeru gre za Eritrejo. Opravka imamo z koruptivnim režimom, diktatorskim režimom, ki ne spoštuje človekovih pravic in mislim, da moramo še enkrat preučiti, kakšne sankcije bi lahko uveljavili proti tej državi še posebej sem prepričan, da se moramo angažirati največ tam, kjer bomo tiste ljudi, ki teptajo to državo, tudi najbolj prizadeli. In eh, to velja torej za tiste, ki jim je bila izrečena omejitev potovanj, gre za tiste, katerih premoženje v naših državah. Eh, smo zamrznili in gre za tiste, katerih eh, sorodniki hodijo na evropske in eh, ameriške elitne šole. Hvala lepa za dve minuti, gospa Besera Pasterečeja. Senjor. Hvala predsedujoči, spoštovani uh, komisar. Eritreja je podpisala sporazum iz Kotonuja in uh, zavezala se je, da bo branila uh, eh, temele svoboščine in človekove pravice. Od leta 1993 že ni bilo volitev. Pred enim letom je eh, predsednik podpisal konvencijo in oziroma rekel je, da če, kdo, če kdo misli, da bo v njegovi državi več strank, potem živi na, lunu, na Luni v Eritreji je ogromno zaprtih ljudi, žensk, otrok, eh, eh, omejena je svoboda govora, združevanja, veroizpovedi, ljudi mučijo. Eh, poleg tega Eritreja podpira teroristično skupino. Mislim, da moramo bolje oceniti to, kar delamo z Eritrejo. V Eritreji dela tudi zdravnica, ki je delala že v več afriških državah ta gospa je rešila številne begunce na Sinaju. Polovica, skoraj polovica prebivalstva ima manj kot 15 let. Gre za otroke, ki imajo za sabo grozljive zgodbe. Eh, nekateri so na Lampeduzi eh, in eh, tam jim pomagajo tudi nune. Včasih ti kotapci celo kličejo domov družine teh otrok, eh, da potem družine poslušajo njihove krike in jok. In uh, uh, ti kotapci tudi grozijo uh, družinam, da če nečati tega potovanja, da jim bodo odzeli ledvico ali kak drug organ. Uh, ne moremo pri Eritreji pričakovati samo nekega vključevanja oziroma uh, se pogovarjati z njo in govoriti o vključe, o, o um, uh, dobrem upravljanju, ampak je od nas odvisno veliko več. Hvala. Hvala lepa za minuto in pol, kolegica Držja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa vsem političnim skupinam, ki so sprejele, da se ta dne, razprava končno vrsti na dnevni red. Proces iz Kartuma, ki ga je italijansko predsedstvo sprožilo ja, za svoje nekdanje kolonije, želi odpraviti najhujšo diktaturo v Afriki v Eritreji. 312 milijonov evrov pomoči smo najavili, potem pa je ta informacija izgledila spletne strani komisije. Zdaj je pred njih le 122 milijonov, na koncu koncev pa je to le 52 milijonov zaradi neizvajanja. Kaj se je zgodilo, eh, glede na to, da so eritrejci eh, drugi po številčnosti priseljencev, ki prihajajo čez morje v Italijo? Trije projekti za priseljevanje naj bi se financirali v Eritreji. Najprej krepitev eh, usposobljenosti. Eh, eritrejske vlade za boj proti trgovini z ljudmi. Ampak to je tista vlada, gospod komisar, ki je izjavila, da so odgovorni za mm, to vrstno trgovino eh, aktivisti in eh, novinarji iz Zahoda. Pred dvema letoma naj bi to bila CIA. S kom boste sodelovali v tej eh, skorumpirani vladi na tem področju? Nevarnost torej obstaja, da bomo financirali nov val represije v državi, v kateri se sploh ne šteje več število zaprtih eh, novinarjev, niti ne eh, števila umrlih v pridržanju. Drugo področje krepitev pravosodja. Tu imamo veliko eh, dela. Ustava ni uveljavljena niti kazenski zakonik. S kom bo se sodelovali? Enako me zanima za tretji predsednik prekinja. Hvala lepa kolegica Veržija za minuto in pol, gospa Sargentini. voorzitter volgens mij hebben wij dit debat hier over eritrea vandaag eh, Komisar eh, Mimica je bil v Addis Abebi marca, kjer je govoril o razvojnem sodelovanju eh, z Eritrejo in dal nam je številko, ki nas je vse zelo presenetila in sicer v povezavi z velikim številom migrantov, ki zapuščajo to državo. Tu želimo izboljšati z razvojno pomočjo. Velik del Evropskega razvojnega sklada za Eritrejo ni porabljen, kajti ljudje ne delajo prostovoljno, ni infrastrukture in eh, v končni fazi eh, delajo ljudje kot eh, sužni. Kako je bil uporabljen ta denar? Ali boste še enkrat poskusili Eritreji zagotoviti denarno pomoč? Ampak ne vem, če bo po petih letih to prineslo kakršne koli rezultate. V tem trenutku osredotočamo razvojno pomoč na Eritrejo in na migracije. Vendar, če bomo govorili samo o tem, ne bomo uspešni. Zakaj nudimo razvojno pomoč Eritreji? Zato, da bi eh, prekinili s to diktaturo in ljudem dali boljše možnosti za življenje. James. Hvala lepa za dve minuti, kolegica James. Hvala. Pred devetimi dnevi je moj kolega Nathan Gill eh, na plenarnem zasedanju v Strasburu rekel, da svet v razvoju potrebuje po, eh, podporo oziroma trgovino, trgovanje, ne pa pomoč. In uh, dobili smo študijo, ki to dokazuje. Eritreja je država, kjer se zatirajo človekove pravice in pa svoboda govora. 2011 je država zavrnila to, da bi v državo stopil eh, neodvisni preiskovalec Združenih narodov. Ta teden pa je Evropska unija pozvala predsednika Eritreje naj, eh, zapu, naj eh, izpusti blogerje in poročevalce. Vendar pa Evropska unija trpi zaradi svoje lastne hipokrizije in zaradi iluzije, kaj lahko dosežemo z razvojno pomočjo. Eh, državam dajemo finančno pomoč, potem se želimo boriti proti eh, migrantom, ampak naše politike na tem področju so slabe. Evropska unija izgublja denar brez eh, prevzema odgovornosti. In pogosto se izvajo tudi sankcije, ki nikoli niso nedolžne in nikoli ne prizadenejo samo krivih. Poročilo o afriških gospodarskih rezultatih ta teden trdi, da se je BDP Eritreje dvignil na 2,1 eh, odstotek. To je skoraj dvakratnik eh, tega, kar je bil BDP leta 2013. Eh, veliko imajo mineralov in surovin, števile države bi sanjajo o tem, da bi imele toliko naravnih virov. Eh, Eritrejo pa je treba eh, spodbuditi, da bo diverzificirala gospodarstvo, da ne bo vse izhajalo samo iz rudarstva. Ljudje želijo delovna mesta, želijo varnost in pa priložnost, da eh, prekinejo z revščino. Tuja pomoč pa tega ne zagotavlja. Zelo pozorni moramo biti, kje mi nudimo to pomoč in zakaj. Mislim, da e, zdaj nismo na pravi poti do tega cilja. Hvala hvala kolegica james za eno minuto besedo dobi gospod borgecija govorimo o kriterijih eh, za to da se pridobi dostop do pomoči EU ampak vsaka politika sodelovanja eh, za Afriko je neuspešna. Eritreja je samo najbolj zoglasen primer. 300 milijonov ki naj bi jih namenili Eritreji. Čeprav vemo, da s temi sredstvi ne bomo izboljšali življenjskih pogojev teh eh, ljudi, najverjetneje bomo mm, financirali nekaj netransparentnih nevladnih organizacij in pa mm, kakšen korupten sektor javne uprave. Glede vseh eh, sredstev skupnosti, pri katerih se izvaja ustrezen eh, nadzor, bi morali Mm. vključevati tudi razvojno pomoč, da se zagotovi transparentnost postopkov in izpolnevanje kriterijev. Treba je jasno povedati, da vsaj nevarnost, da bomo dvakrat plačali eh, zaradi masovnega priseljevanja, kajti zelo velik delež azilantov je eritrejcev, predsednik prekinja. Hvala lepa, kolega Borgecio. Za dve minuti, kolega Adaktuson. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes tu v parlamentu govorimo o razvojni pomoči za Eritrejo, govorimo o kršitvah človekovih pravic strani tega režima. In rad bi spomnil na naslednje, na številko 5000. V torek 2. junija bo minilo 5000 dni, odkar je bil David Isaac priprt v Eritreji. Gleda švedskega novinarja, ki je v Eritreji že od 2001 v neozdržnih razmerah, brez eh, sojenja, brez stika z zunanjim svetom. Predsedujoči, to je torej ena najhujših kršitev človekovih pravic eh, povezanih s Švedsko in mislim, da moramo resnično pritisniti na diktaturo Eritreji. Združeno kraljestvo in Kanada sta tudi že ukrepali in eh, preprečujeta eritrejskim veleposlaništvem na zahodu, da obdavčujejo svoje prebivalce, ki živijo v tujini. Na ta način mislim, da bomo tudi uspešno preprečili dotok denarja diktaturi v eritrejski Asmari. Prav tako mislim, da potrebujemo jasen poziv varnostnega sveta OZN. Zato pozivam EU naj stori vse, kar lahko stori, da prekine s tem nezakonitim delovanjem eritrejskega režima, ker ljudje silijo v plačevanje takšnih davščin, pogovoriti se moramo tudi o učinkovitih sankcijah proti tistim, ki zastopajo to diktaturo. Ko gre pa za razvojno pomoč, o čemer govorimo danes, povežimo to z ustreznimi zahtevami, da bo do človekove pravice dejansko izvajane v praksi. 5000 dni, 5000 dajzak eh, v zaporu v Eritreji. In eritrejski zapori so polni drugih nedolžnih ljudi, ki so zaprti zgolj zaradi svojih prepričanj. In mislim, da moramo uveljaviti bistveno strože sankcije proti režimu v Asmari. Hvala lepa za dve minuti, kolegica Kjenge. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Od eh, začetka leta 2015 je več kot 10 tisoč eritrejskih beguncov eh, priplulo na italijanske obare. Na desetine tisočev ljudi beži iz Eritreje s pomočjo eh, neskrupuloznih eh, trgovcev z ljudmi in eh, težko govorimo o tej državi, ne da bi imeli pred očmi tudi obraze na tisočih, tisočev ljudi, ki prihajajo na naše obale. Več kot 20 let vlado v tej državi obvladuje enaka skupina kljub eh, bojda demokratičnim eh, volitvam. Mislim, da moramo zato podpreti projekt za razvoj te države, da ne bo prihajalo še naprej do prelivanja krvi v tej državi. Humanitarna pomoč, ki je bila namenjena Eritreji v okviru pristopa, ki smo ga večkrat opredeljevali tudi v tej dvorani, morajo prekiniti to tišino vlado v Asmari moramo pripeljati za mizo, eh, za mizo sprave, da se bo brez tebojev, brez prikrivanja pogovorilo o vsem, da bo šla država na pot demokratizacije v um, ustrezno spoštovanje naših vrednot in ciljev. Pomembno je, da ustrezno tudi preverjamo, zakaj se porablja ta pomoč, da se pripričamo, ali resnično pride do prebivalstva in ali koristi prebivalstvo. V prvi vrsti pa moramo garantirati prisotnost humanitarnih organizacij v državi, kajti izboljšava življenjskih pogojev prebivalstva je ključnega pomena. Ne moremo pa tudi mimo posledic, ki jih ima naše neokrepanje v Etiopiji in Eritreji na to regijo. Pomembno je, da promoviramo mir in da spodbujamo pot miru, kadar je to le mogoče. In končno moramo prekiniti ta mok, ki že predolgo vlada. Hvala lepa, gospa Kjenge, za eno minuto, kolega Ujazdovski. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Evropa ima obveznost do Eritreje, do države, ki je v res upravljanja vrednih družbenih razmerah podvržena brutalni diktaturi. Ta obveznost in zaveza je toliko večja, saj je to država ki je imela zelo eh, slabe kolonialne izkušnje. Eh, Evropejci mislim, da tu nosimo večjo mero odgovornosti kot eh, morda v drugih primerih. Pogosto se znajdemo pred dilemo eh, sankcioniranja kršitev človekovih pravic in pa pomoči ljudem, ki potrebujejo to pomoč. In to neposredno pomoč prebivalstvu moramo zagotoviti, eh, in jo tudi zelo natančno nadzirati. In zato se strinjam s kolegico Sargentini, ki meni, da je potrebna ocena dosedanjih eh, ukrepov pomoči. Nima smisla denarja tratiti vse vprek, tako kot se je to uh, dogajalo v preteklosti. Trajnost, sistematičnost, to nam bo pomagalo pri doseganju naših ciljev. Hvala. Hvala lepa, kolega Ujazdovski za eno minuto, gospa Spinelli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujoč Wikileaks je zdaj jasno, kako želi Evropska unija preprečiti eh, pritok priseljencev. Uporaba sile naj bi se eh, izvedla, ko se bodo ukrcavali na plovila. Pomembno je, da preprečimo. Diktature, ki so še vedno eh, na oblasti, katere na ta način bomo uspeli tudi preprečiti val eh, beguncev. Gospod eh, komisar, ko prebiramo poročila in dokumente, vidimo, da si begunec misli, da je možno le, da v Evropo pride preko libijskih eh, bojišč eh, s pomočjo eh, tih otapcev ali pa da pač se vrne nazaj domov. Ampak tako se počutijo begunci. Obsojeni so trkati na gluha vrata Evrope. Hvala lepa, gospa Spinelli, za eno minuto dobi besedo gospa Sebajos. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Komisar in pa švedski kolega oba omenjata Davida Isaaca, ki je švedski novinar in je že od leta 2001 v zaporu v Eritreji. 5000 dni, skoraj da 14 let, 13 eh, let in 136 eh, dni natančno. Gre za edinega zapornika iz EU, ki je trenutno v zaporu zaradi svojega prepričanja. Veliko diplomatskih naporov je bilo vloženih, ampak David Isaac je še vedno v zaporu. Leta 2009 je eh, predsednik dejal, da nima nobene namere organizirati eh, sojenja, niti ga ne namerava izpustiti. In da to, kar si misli Švedska, sploh ni relevantno po njegovem mnenju. Kaj pa pomoč torej? Šved, na švedskem ne ponujemo proračunske podpore za Eritrejo. Tudi v EU ni proračunske podpore za Eritrejo. Tako da se sprašujem, EU, komisija, kaj sploh nameravate storiti, če želimo, da bo ta evropski državljan izpuščen iz eritrejskega zapora. Hvala lepa, gospa Sebajos, gospod Epetideos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči ena od afriških držav, s katerimi poskuša Evropska unija okrepiti odnose, je Eritreja. Ampak Eritreja sistematično krši človekove pravice. Primer Eritreje jasno odraža ta duh, ki preveva zunanjo politiko Evropske unije. Gre za skrite interese, zaradi teh želimo krepiti odnose z državami, ki imajo nedemokratične vlade, ki kršijo načela demokracije in to pogosto in zelo jasno. Slišimo, da so te države za Evropsko unijo strateško pomembne, ampak še huje je to, da želimo vključiti države, kakršna so Turčija, Albanija, Kosovo, da jih želimo vključiti v Evropsko unijo. S to taktiko bomo zgolj zman, zmanjšali prestiž Evropske unije. Če želimo okrepiti vidnost Evropske unije, potem moramo zagovarjati načela Evropske unije. Lika. Hvala za eno minuto, kolega Franculika. Mikro. Try harder. Poskusite še enkrat. No, končno deluje. Hvala, gospod predsedujoči evropska razvojna pomoč mora biti usmerjena k tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Delegacija Evropske unije v Eritreji mora nadzirati eh, finančna sredstva. Potrebujemo politični dialog o človekovih pravicah v skladu z osmim členom sporozuma iz Kotonuja. Povečati moramo podporo civilni družbi in zagovornikom človekovih pravic. Preiskava človekovih pravic ki jo izvaja eh, posebna komisija, ni obrodila sadov. Ta komisija nima dostopa do države. In zato se pojavljajo novi pomisleki, gospod eh, komisar, glede eh, potrojitve pomoči za Eritrejo. Prave spremembe na področju človekovih pravic ni. In komisija mora ustaviti izvajanje razvojne pomoči, dokler komisija ne bo dobila dostopa do države, tako da bo lahko upravila preiskavo. Hvala. Hvala lepa, kolega Francolika. Za eno minuto dobi besedo kolega Demesmak. Eh, de Belgische staatssecretaris voor asiel op de Vlaamse. Na flamskem smo po radiju slišali, da je prosilcev eh, za azil iz Eritreje tem mesecu, dvakrat več kot v letu 2014, situacija človekovih pravic je grozljiva. Pogosto ljudje umirajo na poti v sredozemlju, ko skušajo priti v EU. Eh, Belgija je že zagotovila status beguncev številnim eritrejcem in tudi azil, vendar pa iščemo praktično rešitev eh, in ta še ni dosegla vseh. To je vsem v interesu. Eh, po indeksu razvoja izmed 187 držav je Eritreja na 181. mestu. Treba je pomagati ljudem, ne pa režimu. Ne smemo odstopiti od eh, naših načel. Eh, razvoj in sodelovanje morata iti z roko v roki. Hvala za eno minuto, gospa Hautala. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar, prav ste povedali, da izolirane države ponavadi ni uspešno, ampak seveda je vprašanje, kako sodelovati s tem režimom, ki je po vseh kriterijih eden od najbolj represivnih na svetu. Dejstvo je, da je ta država med eh, tistimi najbolj izoliranimi poleg Severne uh, Koreje in uh, Turkmenistana morda bi morali razmišljati o inovativnih načinih uporabe razvojne pomoči. Naj vam dam primer. Mednarodna federacija gluhih ima projekt v Severni Koreji, s katerim pomagajo gluhim in uh, gluhonemim. Mislim, da bi lahko na podobne načine uh, stopili v stik s to državo, zato da bi uh, jo odprli svetu. Imam tudi vprašanje, imamo možnost regionalne pomoči, morda bi lahko na ta način pristopili. Hvala, gospa Hautela. Ljudeha kolege Štihel. Za eno minuto, gospod Štajger. Hvala. Eh, nizozemsko ljudstvo trpi zaradi visokega davkov. Ljudje se borijo, da preživijo mesec. Eh, ali si zamišljate, kako se eh, počutijo ti ljudje, ko Evropska komisija napove, da bo namenila ogromno denarja za Eritrejo? To je ena najbolj skorumpiranih držav na svetu. In ko gre za svobodo tiska, je eh, situacija še slabša kot v Severni Koreji. Kako lahko to razložimo ljudem na nizozemskem, gospod komisar? Danke, Štihel. Hvala lepa. Za eno minuto, gospa Gomeš. Najlepša hvala. David Izakas, švedski eritrejec, je bil pridržan pred desetimi leti. Pravica do izražanja in druge pravice so kržene. Eh, tudi političnih strank ni. Prisilno delo, eh, obvezna, obvezno eh, služenje vojaškega roka je nekaj normalnega. Pogoji dela so nečloveški. Tudi življenje in pogoji za življenje so nečloveški. Komisija želi potrojiti razvojno pomoč, ampak s tem ne bodo dosegli ničesar. Ne moremo namreč ignorirati te represije v državi. Predsednik v državi tepta po ljudstvu. Ne moremo se pogajati z, režimu, z režimom, ki mu ni mar za demokracijo. To je načrt, ki je obsojen na propad. Hvala, stedi kolega Pancerija na minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da se ne smemo čuditi. Eritreja je emblematičen primer proti slovi, s katerimi se sooča evropska razvojna in eh, komunitarna politika. Zakaj proti slovne? Eh, Ker ponujamo veliko sredstev za razvoj države, da bi preprečili mm, val beguncev, po drugi strani pa počnemo vse to v državah, kjer se človekove pravice jasno kršijo. Težko je mimo tega protislovja. Kajti, če ukinemo sredstva, potem bo težko pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Eh, če pa poslabšamo eh, razmere, pa je jasno, da ta sredstva ne bodo prišla do tistih, ki jih potrebujejo. Kaj torej storiti? Potrebujemo mm, zametke, nove usmeritve v eh, pristopu komisije. Enako velja tudi za predlog spremljanja situacije strani delegacije EU v Eritreji, prav tako je potrebno Eh, takoj rešiti vprašanje človekovih pravic. Le na ta način bo lahko spremljiv predlog Evropske komisije. Hvala lepa, kolega Panceri. S tem smo zaključili z rednim delom. Prehajamo na prosto razpravo. Le dve prijavi več, kot eh, nam eh, jih dovoljuje čas imam, tako bodo dobili besedo vsi, vendar nihče poleg prijavljenih. Najprej gospa Megines. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glejte, pogovarjati se moramo o Eritreji. Govoriti moramo o vseh tistih državah, kjer vlada korupcija, kjer so ljudje v zaporih, kot smo slišali strani švedskih kolegov. Ne smemo zgolj obrniti hrbta tem državam. Smo pa med Cilo in Karibdo. Gospa uh, Hautala je predlagala, kako bi lahko posredovali, brez da uh, eh, mečemo denar v prazno. Danes uh, dopoldan smo prisluhnili uh, eh, crkvenemu voditelju iz uh, Etiopije. Govorijo o tem, kako uh, pomagajo ljudem, ki nimajo uh, strehe nad glavo, nimajo hrane, nimajo dostopa do pitne vode. Uh, pomagati morajo tistim, ki so uh, predmet nasilja Boko Harama. Uh, v našem interesu je, da rešimo te težave, če se želimo lotiti vprašanja migracij. In tudi, ko nam ne uspe, moramo ponovno poskusiti, izboljšati moramo življenja tistih, ki tako trpijo. Veliko sreče pri vašem delu. Ja Hvala, gospa McGuinness, gospod Caputo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Razmere v Eritreji so zelo blizu tudi temu, kar se dogaja v Evropi, kar čutimo z eh, begunskim valom, ki skuša prečkati sredozemlje. Levi del Šeriteljcev nima nobenega upanja za eh, prihodnost in eh, veliko število žensk, moških otrok, še posebej dojenčkov, je v zelo hudih razmerah in zato je potrebno spostaviti številne kršice človekovih pravic v Eritreji. Po podatkih nevladnih organizacij oziroma uh, eh, OZN ima to negativni učinek tudi na sosednje države, predvsem pa je dejstvo, da vojska nadzoruje vsak vidik vsakodnevnega uh, življenja. Pomembno je, da zagotovimo spremembe v smari, da se ublaži val beguncev in da se predvsem izboljšajo ekonomske razmere in pa spoštovanje temeljnih svoboščin in pravic v državi. Hvala kolega Caputo, sledi kolega Marijas najlepša hvala gospod predsedujoči eritreja je na vrhu seznama tistih držav v afriki ki zapirajo novinarje to je eh, odprt zapor ki tepta po človekovih pravicah ljudje dolgo niso imeli dostopa do interneta dvajset let že vlada eh, stanje, nujno stanje podpisali so sporozum iz kotonuja ampak ignorirajo ta sporazum, ne sledijo mu. Veliko je nasilja, eh, kršitev pravic, ljudje bežijo eh, k nam. Eritrejo čaka eh, vrsta demokratičnih reform, zagotoviti morajo vladavino prava. Pomagati je treba revnim v Eritreji, ne pa oligarhom in bogatim. Ljudje se morajo zavedeti dejstva, da bo Evropska unija prekinila razvojno pomoč v eh, Eritreji, če ne bodo takoj končali s kršitvami človekovih pravic. Hvala, kolega Marijas. Imeli ste še nekaj časa. Potrkal sem zato, ker ste bili izredno eh, prehitri. Sledi gospod Jakovčič. Ja, nekdo je zelo dobro eh, podal primerjavo, češ, da je Eritreja Afriška Severna Koreja. Diktatorski režim, nespoštovanje človekovih pravic, vse tisto, kar zelo dobro poznamo, vsi zelo dobro vemo, kaj se dogaja v tej afriški državi. In to upravičeno od nas zahteva, da kar se da uravnotežimo svojo politiko. In to, kar je naš eh, komisar Mimica nakazal in povedal v svojem uvodnem nagovoru, eh, je pomembna. Namreč, da se najde ustrezno ravnovesje, da se ne pomaga režimu, da se ne črpa denarja v proračun tega režima, temveč da se pomaga s konkretnimi projekti, ki bodo omogočili kolikor toliko boljšo kakovost življenja v tem območju in kar bo omogočilo, da ljudje vendarle ostanejo v državi, ne pa da se podajo na sredozemsko morje brez odgovora, ki bodo končali. Tako da podpiram to strategijo Evropske komisije. Hvala, kolega Jakovčič. Besedo dobi gospa Petir. Spoštovani gospod predsedujoči, razmere v Eritreji so alarmantne. Z vrha seznama držav za najhujšo cenzuro in medijsko nesvobodo eh, je odnesla celo Severno Korejo. Država kjer ni neodvisnega novinarstva, je postala obenem tudi največji in najstrožji ječar novinarje v Afriki. Eritrija ni nevarna samo za novinarje, temveč preganja tudi eh, vernike tistih veroizpovedi, ki njih vlada ne priznava. Eh, državljani živijo pod rogom revščine, vse čas eh, jih je strah neomejenega novačenja v vojskem prisilnega dela, psihičnega in fizičnega maltretiranja. Zato 4000 eritrejcev vsak mesec zapusti državo in zato je celo celotna nogometna ekipa zapustila državo leta 2014. Ne, možemo, ne moremo govoriti o razvoju, dokler se kršijo temeljne pravice. Eritrejci bodo raje umrli ali pa pobegnili iz svoje države, ne mislim, živijo v nečloveških razmerah. Od januarja je 14 tisoč eritrejskih beguncev prišlo v Italijo s čovni. Zato je vprašanje Eritreje postalo evropsko vprašanje in zato ga mora Evropska unija začeti tudi reševati. Hvala lepa. Hvala, kolegica Petir. Sledi kolega Kelly najlepša hvala gospod predsedujoči sam sem pozval k oceni razvojne pomoči še posebej tiste ki velja za države ki so uh, skorumpirane in eh, nedemokratične v Eritreji velja isto že v letu 1991 nima neodvisnih institucij nima demokracije nima svobode Eh, medijev, je zadnja v eh, razvojnem indeksu. Namesto, da pomagamo režimu, da mečemo denar v to državo, bi morali pomagati beguncem, vsaj kratkoročno, tako da bomo zagotovili določeno mero kakovosti življenja. Države, kakršna so Eritreja, se morajo zavedati dejstva, da je razvojna pomoč povezana s spoštovanjem vsaj osnovnih človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa. Zadnji v prosti razpravi, kolega dr. Švab. Spoštovani gospod eh, komisar, gospod predsedujoči, Eritreja je seveda eh, velika dilema za nas vse. Po eni strani je jasno, da so kršite človekovih pravic, eh, omejitev svobode medijev in drugih demokratičnih pravic nekaj, kar res postavlja pod vprašaj razvojno pomoč in sodelovanje razvojno sodelovanje s takšno državo. Po drugi strani pa mislim, da smo enotni in razprava je to tudi pokazala, da seveda imamo velik interes za to, da ti ljudje, ki živijo tam v res hudih eh, razmerah, vendarle s pomočjo razvojne pomoči dobijo neko perspektivo, zato da torej ostanejo v državi, ne pa da se prepustijo tihotapcem eh, ki jih odvedijo na sredozemsko morje. In eh, s tem to postane težji problem za Evropo. Tako da potrebujemo uravnotežen odziv, ne moremo eh, enostavno reči, da bomo okrepili proračun za razvojno pomoč, temveč moramo, kot je kolega Adamkoson eh, dejal, da se jasno sporoči režimu tam, da je potrebno razmere izboljšati. Hvala lepa. Hvala, kolega Švab. S tem smo zaključili s prosto razpravo. Za zaključek eh, razprave o tej točki pa besedo dobi komisar Mimica. Mikrofon, prosim. I agree with the Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Strinjam se s pomisleki, strinjam se z obtožbami te diktature, strinjam se s pomisleke glede kršitev človekovih pravic v Eritreji. Zavedati se moramo težavnega konteksta, v katerem delamo. Imamo dve možnosti. Bodi si zamrznemo vse eh, programe pomoči ali pa se osredotočimo na to, da bomo pomagali posebej tistim, ki najbolj potrebujejo pomoči. Bolje je, da se lotimo takšnega pristopa. Pomagati je treba Eritreji s pomočjo različnih instrumentov, ki jih imamo na voljo. Seveda bomo še naprej spremljali razvoj dogodkov na področju človekovih pravic v Eritreji zapisal in zabeležil sem si vaše predloge in komentarje. Upoštevali jih bomo, ko bomo pripravljali nacionalni negativni program v sklopu 11. Eh, razvojnega sklada. Pomagati moramo ljudem, ne pa vladi. Rešiti moramo vprašanje preseljevanja in priseljevanja. Zabeležili smo si tudi vaše predloge glede boljšega regionalnega sodelovanja in glede uporabe evropskih in mednarodnih sankcij uperjenih v režim v Eritreji. Naš primarni cilj je, da izboljšamo pogoj za življenje tega prebivalstva in da na ta način prispevamo k stabilizaciji v državi. Hvala. Vielen Dank, Herr Kommissar Mimica, die Aussprache. Hvala, komisar Mimica. S tem smo zaključili z razpravo. Zdaj pa prehajamo na naslednjo eh, točko, in sicer kibernetski napadi na medije, nova grožnja za kibernetsko varnost, gre za izjavi sveta in komisije. Najprej besedo dobi ministrica Kalnina Lukaševica. Izvolite.